Spoštovane kolegice in kolegi, najlepša hvala za vaše potrpljenje. Tehnične težave smo odpravili. Sedaj lahko nadaljujemo z eh, njenim redom. Naslednja točka je skupna razprava o dozoranih zaščitnih klauzulah in tablacijskih mehanizmih za banane. Gre za izvajanje dvostranke zaščitne klauzule gospoda Lange in poročilo gospoda Leichtfrida, kjer se govori o zaščitnih klauzulah in mehanizmih iz porazuma požitvi med EU in Srednjo Ameriko. Prvi ima besedo gospod poročevalec Lange. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najlepša hvala, da ste danes zvečer tukaj in da lahko danes razpravljamo o tej zadevi, čeprav kaže, da to ne zanima ravno vseh poslancev. Torej gre za klauzulo za varnostne mreže, ki naj bi bili skladu z Lizbonsko pogodbo. Ni namreč jasno, kaj katero vlogo mora odigrati inštit, katera inštitucija in kje je treba kaj urediti. Torej, nekatere dele smo morali zopet integrirati v sporazum, ki smo jih integrirali takrat že v sklep sveta, vendar pa je bilo to potem vključeno na napačno mesto. Zelo dobra vaja je, da si natančneje pogledamo te zaščitne klauzule in stabilizacijske mehanizme. Imamo torej sporazum med EU, Kolumbijo in Perujem in, Perujem in v tem sporazumu imamo zahteve in sedaj treba pogledati, kako bi lahko te natančno določili v sporazum. Zelo pomembno je, da stabilizacijski mehanizmi ostanejo izvedljivi torej da ne zapišemo nečesa, česar nismo nikoli uporabili. Kako je bilo v preteklosti? Torej, pomembno je, da sedaj iz starih arhivov potegnemo zakonodajo o stabilizacijskem mehanizmu in jo tudi izvajamo. Gospod komisar, imamo pet točk. Kot prvo treba je pogledati, kakšni so kriteriji za to, da vzpostavimo lahko stabilizacijski mehanizem. Treba je ugotoviti, ko preučujemo trg, kako lahko tudi vključimo socialne standarde. Če te kršimo, potem lahko pride do vpliva na konkurenčnost. In to vpliva tudi na izvajanje stabilizacijskega mehanizma, še posebej, ko gre za banane. Če si pogledamo Lizbonsko pogodbo, potem si moramo pogledati tudi, kakšna je vloga Evropskega parlamenta. Za nas je jasno, da Mi, tako kot druge inštitucije, zahtevamo, da lahko sprožimo preiskavo. Kot tretjič, želimo tudi več transparence in k, tem, k temu spada tudi, da bi okrepili dialog in institucionalizirali sporazum med EU, Kolumbijo in Perujem, zato želimo okrepiti udeležbo civilne družbe. Verjetno poznate tudi zaščitne klauzule v uredbi o Koreji, verjetno tukaj tudi poznate monitoring in pa poročanje iz 11. člena, torej da zahtevamo poročilo o različnih vidikih. Tudi to bi radi zagotovili. In peta točka, tukaj gre za to tudi, da zagotovimo in okrepimo proizvodnjo banan v Evropski uniji. Sedaj pa ima besedo gospod Leifried, 4 minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Pri Srednji Ameriki je situacija podobna kot pri Kolumbiji in Perujem in zaradi tega se eh, pridružujem temu, kar je povedal kolega. To velja tudi za moje poročilo in zaradi tega tudi jaz lahko krajše govorim. Celotna razprava, v kateri smo sedaj, ima dva vidika. Tehnični vidik in še drugega, ki je bistveno širši. Tehnični vidik je relativno preprost za razlago. Zaščitna klauzula naj bi evropske proizvajalce pri odprtju trga eh, zaščitila pred nelojalno konkurenco, eh, zlasti kadar so na eh, skrajnem robu Evropske unije. Torej, mi smo to zaščitno klauzulo funkcionirali tako, da stvari čim bolj delujejo. E, mislim, da smo eh, našli zelo dobre kompromise med različnimi pristopi in da smo našli tu neko rešitev. Vendar pa obstaja tu še nek drug vidik, eh, filozofski vidik, vendar kljub vsemu otipljiv. Eh, Tu gre za načelno vprašanje, ali naj bo trgovinska politika čista eh, trgovinska politika ali nekaj več. In to vprašanje nas je stalno spremljalo tudi v razpravi o zaščitni klauzuli, čeprav moram omeniti, da je zaščitna klauzula samo delček celotnega sporazuma s Srednjo Ameriko. In zaradi tega smo tudi rekli, zaščitna klauzula mora biti nekaj več kot samo trgovinska klauzula, Vplivala naj bi tudi na druge stvari, naprimer na človekove pravice, socialne standarde, eh, ekološke vidike. Eh, obstajajo pravna mnenja, eh, ki pravijo, da vsa ta vprašanja nimajo kaj iskati v zaščitni klauzuli. Jaz pa menim, da so tam na pravem mestu, kajti taka klauzula in gospod kolega Lange je to omenil, je namenjena temu, da zaščitimo evropska delovna mesta, evropske socialne standarde. Da bi pa to uresničili, moramo tudi poskrbeti za to, da se te stvari izboljšajo tudi v naših partnerskih državah. Socialni standardi, človekove pravice, delovni pogoj. Veliko vprašanje pa je tudi in tu so nekatere kolegice in kolegi drugačnega mnenja. Kolikšni naj bi bili taki poskusi vplivanja s pomočjo trgovinske politike? Mi ne moremo pravzaprav uh, uvajati neke vladne ukrepe v neke druge države s pomočjo naše trgovinske politike, lahko pa poskrbimo na ta način, da se v teh državah stvari začnejo gibati v pravo smer. Dejstvo je, da imamo za vse to različne prestope, eh, našli pa smo kompromis, ki je po mojem mnenju spremljiv kompromis in zaradi tega bi bilo tudi pametno, da sprejmemo to zaščitno klauzulo jutri. Razprava o samem sporazumu pa bo eh, verjetno na nekaterih točkah še bolj poglobljena, vendar zaščitna klauzula je zaščitna klauzula in ni celoten sporazum. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj pa za komisijo komisar De Gucht. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil obima poročevalcema, gospodu Lange in gospodu Leichtfriedu, za delo, ki sta ga upravila pri teh poročilih. Rad bi se zahvalil tudi za priložnost, da lahko razjasnim še nejasne teme pri eh, sprejemanju eh, dvostranskih zaščitnih klauzul v sporazumu s Kolumbijo in Perujem ter Srednjo Ameriko. Ta dva sporazuma sta bila podpisana junija in parlament bo kmalo izrazil svoje mnenje o njih. Pomembno je, da sprejmemo te uh, zaščitne klauzule, vendar moram najprej povdariti, kako pomembna sta oba ta dva sporazuma za južnoameriške in srednjoameriške države. Uh, sporazuma sta oziroma bosta uh, Eh, zelo um, poglobila odnose med Srednjo Ameriko ter uh, Kolumbijo in Perujem in Evropsko unijo. Tukaj gre za investicije, gre za javna naročila, potem bodo izločeni določeni uh, ribiški proizvodi, imamo uh, tarifne koncesije. Tega ne bo več, bomo pa vzpostavili trgovinska pravila in tudi zaveze. To bo sprejeto vse v okviru STO. Ta dva sporazuma nam bosta dala bolj uh, predvidljive pogoje trgovanja in uh, ekonomski akteri iz vseh uh, teh držav oziroma skupnosti uh, bodo lahko delovali bolje v korist svojih uh, gospodarstv. Ta dva sporazuma pa bosta vključevala tudi eh, klauzule uh, o zaščiti človekovih pravic, potem bo šlo za zaščito pravic delavcev, za zaščito okolja in tako naprej. Zdaj pa še uh, dvostranska zaščitna klauzula in pa odprta vprašanja v zvezi, v zvezi s tem. Namen je, da se uh, vzpostavi neko omrežje, varnostno omrežje, če bi prišlo do um, negativnih posledic um, tarifnih eh, preferencijalov. Komisija pozdravlja načelo oziroma principe, ki sta jih sprejela oba poročevalca. E, gre pa za to, da bi čim bolj sledili modelu sporazuma z Korejo. Imamo tudi soglasje, da to ne sme biti v nasprotju uh, s klauzulami in določbami STO. Ne smemo pozabiti, da je ta razprava zelo pomembna, vendar pa ne smemo ponovno odpirati vprašanj, ki so že bila zaprta, naprimer eh, spoštovanje človekovih in socialnih pravic. Te teme že pokriva sporazum in pa resolucija iz junija 2012. Parlament je tukaj uh, že podal svoje ideje v zvezi s tem, kako bi Kolumbija in Peru morala uh, pripraviti nek načrt uh, za obravnavo človekovih in prav, de, delavskih pravic. Na koncu naj povem še naslednje. Uh, v trialogih smo dobro sodelovali in upam, da bomo kmalo lahko dobili ustrezne pogoje, da bo parlament dal soglasje k tema sporazumoma. Hvala. Hvala lepa, spoštovani gospod komisar. Sedaj pa v imenu odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja gospod Mato Androver. Hvala, gospod predsedujoči, gospod uh, komisar. Eh, sporazumi Srednjo Ameriko, Kolumbijo in Perujem škodijo evropskim proizvajalcem banan, še posebej eh, proizvajalcem na Kanarskih otokih. Eh, ti so že tako prizadeti v gospodarski krizi. Mislim, da moram izraziti tukaj svoje zadovoljstvo, ker eh, smo v teh, v teh poročilih uspeli vključiti svoje predloge. Okrepljen je tudi mehanizem, stabilizacijski mehanizem, več bo transparentnosti, Eh, več preglednosti pri uvozu eh, banan v Evropsko unijo. Pa še nekaj, kar je tudi ključnega pomena. Komisija mora letno pripraviti poročilo o delovanju klauzule in to mora vključevati tudi pregled uvažanja banan in pa učinek na evropske proizvajalce. To je vse zelo pozitivno. Um, proizvajalci iz eh, periferičnih regij doživljajo težke trenutke, potrebujejo pomoč vendar mislim, da je tu korak v pravo smer. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik v imenu skupine PPE ima besedo gospod Zalba Bidegajn. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani komisar, gospod in gospodje. E, tukaj imamo dvostransko zaščitno klauzulo in stabilizacijski mehanizem. E, in predlogi sprememb eh, so prinesli pozitivne spremembe eh, v sporazume eh, s Kolumbijo in Perujem ter v sporazum s Srednjo Ameriko. To je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Klauzuli, poleg tega pa tudi napredek v Kolumbiji, kar je tudi priznal ta parlament. Poleg tega imamo sodelovanje s Perujem in Srednjo Ameriko. Vse to mora Eh, voditi v ratifikacijo teh dveh sporazumov. Te klauzule omogočajo našim proizvajalcem, da se postopno prilagodijo na okvir eh, proste trgovine, ki nam bo vsem koristila. Združene države in azijske države trenutno podpisujejo prosto trgovinske sporazume z južnoameriškimi državami in tako naprej. In v tem trenutku torej ne smemo dovoliti, da Evropska unija, ki je prva gospodarska moč na svetu, eh, izgubila eh, priložnosti. Zato se strinjam s skrbmi podjetniškega sektorja v Evropski uniji. E, mislim, da mm, ta dva sporazuma lahko prineseta dobre stvari. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine SD ima besedo gospod Sust. Komisar, kolega Lajstr. Hvala gospod predsedujoči, spoštovani komisarova poročevalca. Sporazumi s Kolumbijo, Perujem in Srednjo Ameriko ter stabilizacijski mehanizem in uh, varnostna klauzula. Uh, eh, vse to nas je zelo zaposlovalo v odboru za trgovino. Smo za uh, uredbo, ki je predlagana. Tukaj bomo dosegli določeno ravnotežje. Uh, osredotočili se bomo na uh, Eh, prosto trgovino, na skupnosti, ki jih to zadeva in uh, skušali zagotoviti tudi okoljsko trajnost uh, in skladnost z zahtevami človekovih pravic. Mm, tukaj treba podpreti evropska podjetja, kmete, uh, predvsem kmete v oddaljenih regijah Evropske unije. Uh, varnostne klauzule in stabilizacijski mehanizem so sicer časovno omejeni, ampak mislim, da je to dovolj, da nam pomaga, da naše gospodarstvo uh, nekako uskladimo z določbami teh sporazumov. Mislim, da bo to prineslo eh, tudi koristi za eh, uvoz v zadevnih državah. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine ALDE ima besedo gospa Birger Zamitompa. Kdaj je vroč krompir? Ni vroč krompir. Ko govorimo o prostotrgovinskih eh, eh, sporazumih eh, z anskimi državami, eh, tukaj ne gre za vroč krompir, ampak za banane. Moramo zagotoviti, da bomo evropskim podjetjem in proizvajalcem dali na voljo čas, da se prilagodijo. Mm, pre, pozdravljam eh, eh, zaščitno klauzulo eh, in pa mehanizem. Eh, in pa številne spremembe v prostotrgovinskem sporazumu, vendar pa uh, imamo težke izkušnje na tem področju. Ne smemo tukaj ustvarjati novih uh, bojnih pol. Mi bomo glasovali proti predlogom sprememb, ki uvajajo uh, določene omejitve v kvote za banane. Treba je Eh, nadzorovati uvoz iz eh, Kolumbije in Kostarike in pomagati proizvajalcem v Evropski uniji. To ne pomeni, da damo komisiji eh, bil karton. Moramo pa zagotoviti, da bomo komisijo nadzorovali in da se bodo spoštovali tudi glasovi in mnenja običajnih državljanov pri celotnem procesu. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine zelenih ima besedo gospa Keller za eno minuto. Zvoljim. Najlepša hvala. Kot v Srednji Ameriki, tudi v Kolumbiji in Peruji obstaja zelo veliko problemov na področju človekovih pravic in mi v naši skupini si ne moremo zatisniti oči pred tem. Načrt za človekove pravice bo treba pregledati, ko gre za prvotno. Ta klauzula mora biti obvezujoča. Istočasno pa moramo tukaj zagotoviti vse spoštovanje človekovih pravic in to moramo preveriti pred sporazumom. Mi zeleni menimo, da je treba v klauzulah zahtevati tudi varstvo okolja in socialne pogoje, ne pa samo, da si zagotovimo na tone banan. Evropska unija mora storiti še več, da bo situacija izboljšana še posebej vpliv na lokalno prebivalstvo. Zato mi v vseh pogajanjih zahtevamo oceno, ne samo gospodarski posled za Evropsko unijo, ampak tudi vpliv na situacijo človekovih pravic v teh državah. Najlepša hvala. Naslednji v imenu skupine GUE NGL ima besedo gospod Omarži Elmenotom Pavl. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Ne strinjam se z optimizom tistih, ki menijo, da so take zaščitne klauzule dovolj za to, da zaščitijo proizvodnjo banan v EU. tu pravzaprav ne gre za eh, nobeno zaščito, eh, kajti eh, dejstvo je, da ne eh, države, partnerke, ne Evropska unija nočejo spreminjati obstoječih eh, eh sporazumov, eh, in ti sporazumi so zelo slabi za najbolj oddaljene evropske regije. In sedaj pravzaprav želite, da aplaudiramo iluziji zaščite. E, dejstvo pa je, da so banane še vedno izpostavljene nelojalni konkurenci eh, latinskoameriških držav in eh, so tudi predmet eh, slepe izmenjave. In predlagal sem eh, tudi neke spremembe, s katerimi bi zaščitili proizvodnjo banan v najbolj oddaljenih regijah in tudi delovna mesta. Hvala lepa. Mm, najlepša hvala. Kolega, boste sprejeli modri karton gospoda Leichtfrida, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo resno sem ozel to, kar ste dejali, vendar pa se vedno potrudim povleči najboljše, še posebej, ko gre za socialne pogoje in zaščito delovnih mest v Evropi, kot tudi v naših partnerskih državah. Zanima me, katere so konkretne točke, ki jih moramo še vključiti, da boste lahko potrdili te klauzule. Hvala lepa za vaše vprašanje. Mislim, in to je tudi smisel predlogov sprememb, ki sem jih predlagal in ki niso bili sprejeti v odboru INTA, da obstaja nek problem za sprožitev zaščitnih klauzul. Prevelik ko prostora smo prepustili prosti presoji in nekateri eh, člani odbora za kmetijstvo, kot tudi pridelovalci so tega mnenja. In za sprožitev zaščitne klauzule bi potrebovali bolj obvezujoče kriterije. To je prva stvar. Druga stvar. Eh, pa zadeva pravzaprav samo klauzulo in tudi tu je pač problem. Hmm, dobro, naslednje ima besedo gospa Andres Barjez, eno minuto. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, trgovinski sporazum s Srednjo Ameriko, s Kolumbijo in Perujem je zelo pomemben sporazum. S klauzulo in s predlogi sprememb želimo doseči, da bo sporazum dober, razumljiv in da bo tudi dosego določena jamstva. Sporazume moramo prilagoditi na pogodbo in vzpostaviti stabilizacijske mehanizme tako za Evropsko unijo, kot tudi v teh državah. Zelo pomembno je, da zaščitimo najbolj oddaljene regije, zaradi tega, ker v teh regijah nimajo diverzifikacije pridelkov. Več kot deset tisoč neposrednih in 30 tisoč eh, posrednih delovnih mest je odvisno od tega v Španiji, ki je zelo prizadeta zaradi brezposelnosti. Na Kanarskih otokih ima banana še posebno mesto v kulturi in v gastronomiji, vendar pa bomo podprli sporozume s temi državami, zaradi tega, ker je trgovina zelo pomembna za razvoj. Razvoj pa pomeni socialne pravice, pravice stabilnost in pa tudi dobiček za proizvajalca. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Tiroljan za eno minuto. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil poročevalcema za upravljeno delo in mi trajalo je dolgo od eh, začetnega predloga, ne omenjajo se pravzaprav najbolj udaljene regije, ki so žrtev konkurence iz Latinske Amerike, nič eh, se ne govori o ustreznih eh, stabilizacijskih mehanizmih, ne upoštevajo se socialni standardi, okoljski standardi in nelojalna konkurenca in, in zaradi tega pravzaprav uh, smo imeli tudi težave v odboru za uh, trgovino. Uh, Dejstvo je, da je tudi prak za sprožitev klauzule tako visok, da je to pravzaprav neizvedljivo. Potrebna je dodatna ovojnica, s katero bi uh, podpirali konkurenčnost proizvajalcev v Evropske uniji. Tu gre za delovna mesta v Evropi, eh, kjer imamo že preveč presposelnih. Najlepša hvala, kolega. Ne bi rad koga zbudil, vendar pa mislim, da nihče ni prosil za besedo v sklopu KHDI. Torej lahko kar brez usmiljenja damo besedo gospodu komisarju. Gospod de Gucht. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, rad bi znova povdaril, da smo zelo hvaležni poročevalcema in vsem, ki so delali za to poročilo. Rad bi odgovoril na konkretno vprašanje, ki ste jih zahtevali izpostavili, čeprav niso vsa povezana z zaščitnimi klauzulami oziroma stabilizacijskimi mehanizmi. Vprašali ste me, kakšno je stanje načrta glede standardov, okoljskih standardov in pa pravic zaposlenih. Seveda vem, kako zelo pomemben je ta načrt za vas. Kolumbija je, kaže, že predstavila poročilo poročevalcu in tudi poročevalcu Langeju, kjer je jasno, da to zadevo zelo resno jemlje in da bodo oktobra lahko pripravili načrt. Podpredsednik se bo sestal z gospodom Langejo, da bo predstavil Kolumbije se bo, z, se bo sestal z gospodom Langem, da predstavi načrt. Tudi v pogovorih s projemom smo podarili, kako zelo pomembno je to poročilo in to področje. Vem, da se je Evropski parlament že povezal z peruskimi oblastmi glede tega poročila. Glede stabilizacijskega mehanizma za banane in da ta ne, ne bi predstavljal nobenih jamstev za najbolj oddaljene regije. Vem, da so najbolj oddaljene regije zelo prizadete zaradi porasti uvoza. Ravno zaradi tega smo si spogajali posebne pogoje glede zaščitnih klauzul. Ti odražajo posebne situacije in tvelijo na modelih, ki smo jih že uporabljali v preteklosti, ki so se izkazali za uspešne in upam, da bo tako tudi v naslednjih letih. Imamo posebne zaščitne klauzule za varvalke, za nablodanjene regije, ki bodo veljale tudi, ko bodo ti sporazumi potekli. Imamo tudi nekaj pripomb glede izvajanja teh sporazumov v praksi. Mislim, da imamo dobro prakso in to je prostor za ocenjevanje, ki ga imamo v komisiji. Mi te stvari zelo resno jemljemo. Ne gre samo za banane, kjer bi lahko imeli varovalke in pa različne zahteve držav članic. Sedaj pred kratkim smo imeli primer, ko je Francija uložila zahteve vzo, uvo, nad uvozom, eh, nadzora nad uvozom avtomobilov iz Koreje. Opravili smo preiskavo in šele potem, ko smo preučili vse elemente, smo sprejeli odločitev. To pomeni, da te stvari zelo resno jemljemo. Ne samo pri najpomembnejših gospodarskih panogah Evropske unije, ampak tudi, ko gre za gospodarske interese najbolj oddaljenih regij. Morda bi dodal še nekaj k vprašanju sklad, o skladu za prilagajanje na globalizacijo. Prvič se je zgodilo, da bi rezultat pogajanj o trgovini kompenzirali. In zato bi vas rad spomnil na to, da je komisija pripravila predlog glede Evropskega sklada prilagajanja na globalizacijo, kjer lahko so odločajo in sodeluje tudi so poročevalci. Komisija je tudi upoštevala zmanjšanje carinskih stopen za banane iz uredbe 2006. Zato smo tudi povečali proračunsko pristavko za proizvajalce banan. Neuzdržno in politično težko pa bilo, da bi lahko opravičili še nadaljne podpore za proizvajalce banan. Proizvajalci banan v najbolj oddaljenih regijah so mm, proizvajalci, ki dobivajo največ subvencij od vseh v Evropski uniji. Reforma na področju banan integracije predvideva kompenzacije v znesku 279 milijonov evrov na leto. Mislim, da se strinjate z mano te, pri tem, da gre tukaj za zelo visoke zneske. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa damo besedo še enkrat gospod Brčeval, zazvimte gospod Lani. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Gospod komisar, v naslednjih treh, štirih mesecih bomo imeli pred sabo goro dela. V skladu z odločitvijo parlamenta naj bi pripravili eh, časovnico, načrt za krepitev človekovih pravic, okoljskih pogojev v Kolumbiji in Peruju in mi naj bi tudi vzpostavili neko varnostno mrežo za pogoje tu v Evropske unije in oboje ni lahka naloga in zaradi tega, gospod komisar, podprite to delo kjerkoli lahko, glede načrta in časovnice. Eh, pa imam občutek, da v Peruju še niso dojeli, kako resni so pogoji Evropskega parlamenta, v doglednem času eh, pač bi morali dobiti načrt od Kolumbije in Peruja. In poleg tega, gospod komisar, prosim, da posredujete v naših pogajanjih eh, s svetom za to, da bi uredbo o eh, zaščitni klauzuli lahko čim prej začeli Eh, uveljavljati, tako da bomo imeli zaščitno uredbo in časovnico čim prej pripravljeni, da bi lahko novembra ob obojem glasovali in da bi končno lahko zaprli ta lonec. Eh, in sicer v interesu prebivalcev Evrope, kot tudi eh, kolumbijskih in perujskih prebivalcev. Hvala lepa. Naslednji pa je za dve minuti poročevalec gospod Leichtfried. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. No, ta dosje je kar zahteval nekaj dela in dve minuti ne bi v celoti, vendar v obsežnem delu porabil za to, da se zahvalim kolegicam in kolegom za sodelovanje in zanimanje, eh, sodelavcem iz sekretarijata za odlično podporo in tudi so delavcem v mojem uradu za odlično delo, sicer pa mislim, da je danes že vse rečeno. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, kolega. Eh, zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so bili tukaj. Hvala komisiji za sodelovanje, tolmačem in sodelavcem, ki so zdržali do konca. Eh, želim sem lahko noč. S tem smo prekinili sejo In zaključili smo to točko dnevnega reda, glasovanje bo jutri. Vsem lahko noč.